dnevnem redu in sicer izjava komisije o pripravi delovnega programa komisije za leto 2016. Že vnaprej bi želel povedati, da bomo pri tej točki dnevnega reda izpustili postopek uh, Eh, pritegnite pozornost predsednika in tudi modrih kartončkov ne bomo dopustili, kajti vsak, eh, vsaka prična skupina bo imela možnost zgolj enega govornika. Najprej dobi besedo prva podpredsednik Evropske komisije, gospod Franz Timemars. Hvala lepa, gospod predsednik. Exactly Pred točno desetimi leti v Londonu je umrlo 52 ljudi in na stotine je bilo ranjenih v strašnem terorističnem napadu. Živo se spominjam teh dni, spominjam se, kako je bila izražena solidarnost v Londonu, v Združenem kraljestvu, pa tudi drugod po svetu in še posebej v Evropski uniji. Rad bi to omenil na začetku svojega današnjega prispevka, kajti menim, da mi, evropejci, ne glede na naša stališča evropski integraciji in sodelovanju, da smo mi, evropejci, v tistem trenutku imeli občutek skupne usode. Karkoli drugega naredimo prav ali narobe, imamo skupno dolžnost, da se borimo za varnost naših državljanov. Imamo skupno dolžnost, da zagotovimo da ti eh, teroristi, barbarci, eh, nihilisti ne bodo prišli v položaj, ko bodo lahko ogrožali Evropsko unijo. To je eden velik, velik, velikih izzivov, s katerimi se soočajo naše družbe. To gre prek politike, gre za človeško dostojanstvo, za naše skupne vrednote. Če se ozrem nazaj za nekaj let, potem lahko vidim, da se Evropa sooča s številnimi izzivi. Eden od njih je terorizem, potem kriza priseljevanja, potreba po ustvarjanju rasti in delovnih mest. Eh, potreba potem, da se soočimo s premembami v svetovnem gospodarstvu. Potem je tu Grčija. To je ozadje, v katerem smo pripravljali delovni program komisije za letošnje in naslednje leto. In naj povem nekaj o situaciji letos v delovnem programu komisije. Večina elementov oziroma več kot polovica elementov v uh, tem programu uh, je uh, uh, zadeva uh, sklad za strateške naložbe EFSI, uh, osredotočili smo se na migracije, na notranjo varnost eh, in na bolj pravičen davčni sistem. To je povezano z precej zakonodajnega dela za ta parlament v naslednjih mesecih in letih. Nekaj teh predlogov je že pred vami. Eh, še več pa jih bo prišlo eh, zakonodajo o trgovanju z emisijami. Bomo spremenili naslednji teden. Več kot 40 predlogov eh, bo izšlo iz strategij, ki smo jih že predstavili. Eh, to poleg tega, poleg že 140 eh, predlogov, ki so že v postopku priprave. Torej, s tem bi rad zavrnil ideje, da ta komisija ni dovolj učinkovita. Rekli smo, da bomo učinkoviti pri velikih temah, eh, naprimer enotni trg za storitve in blago, potem krožno gospodarstvo, svežen v zvezi s tem bomo predstavili, potem eh, za unijo kapitalskih trgov eh, imamo predloge. In to so tista najbolj pomembna področja. Do konca leta vam želimo predstaviti tudi celovit svežen o ekonomski in monetarni uniji socialna razsežnost eh, v Evropski uniji in tudi širše je nekaj, na kar sva s predsednikom Junckerjem zelo navezana. Imamo tudi pobudo za zaposlovanje mladih, zato smo namenili eno milijardo za letošnje leto. Eh, delali bomo tudi na tem, da bo svežen za mobilnost, eh, delovno mobilnost sprejče letos. Potem socialne politike, te so nam eh, zelo pomembne in tega se bomo lotili takoj po poletju. Hmm. Preden se ozremo še v leto 2016, eh, bi rad eh, povedal še tri stvari. Doseganje rezultatov je skupna odgovornost vseh treh institucij. In zato se zdaj pogajamo o revidiranem interinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje in uh, eh, uh, eh, Nikol Šmic tukaj predstavlja predsedstvo, uh, Guy Verhofstadt pa predstavlja Evropski parlament in z njima smo v rednih stikih. Naš predlog se usredotoča na to, da bi okrepili letno in večletno načrtovanje. Treba je seveda spoštovati posebne aranžmaje sodelovanja med parlamentom in komisijo, to je vzpostavljeno v okvirnem sporazumu. Tega se bomo držali. Uh, spoštujemo eh, vlogo vseh treh institucij po pogodbah, eh, želimo pa bolje uskladiti delo in verjamemo, da bodo naša skupna prizadevanja dosegla eh, rezultate za soočanje z izzivi, s katerimi se sooča Evropska unija. No, zdaj pa še nekaj o pripravah za naslednje leto. Orientacijska razprava bo potekala čez en teden, to bo prva razprava. Septembra bomo imeli priložnost, da ovrednotimo napredek in izzive Eh, o tem bo govoril predsednik Juncker. 27. oktobra pa načrtujemo sprejem eh, delovnega programa komisije za leto 2016. Komisija bo vse čas v aktivnem dialogu eh, s parlamentom v okviru okvirnega sporazuma. Prisluhnili bomo tudi državam članicam v okviru sveta za splošne zadeve. Poslali bomo tudi pismo svojega namena parlamentu. Mm, in sicer v okviru izjave o situaciji in stanju stvari v Evropski uniji, ki jo bo imel predsednik Juncker septembra. Osredotočili se bomo na leto 2016, samo na to leto in sicer na podlagi desetih prednostnih nalog, o katerih se je predsednik Juncker dogovoril s parlamentom. Nas, naša strateška agenda, ki smo jo že predstavili, še vedno velja in to bo glavni okvir v okviru katerega se bomo osredotočali na cilje, ki smo si jih zastavili. Prosim, vedite, da so to ključne točke v našem delovnem programu komisije. Veste, da je to temelj, na podlagi katerega bomo potem podajali svoje konkretne predloge. Naslednje leto pa bo tudi leto eh, umestnega pregleda večletnega finančnega okvira in to bo velik izziv za obe naše institucije. Eh, poudarjali bomo refit, eh, kajti akim mora biti posodobljen, mora biti v skladu z eh, aktualnimi izzivi in zato ga je treba vse čas posodabljati. So zakonodajalca morata imeti možnost, da delata na konkretnih dosijih in tukaj moramo biti pragmatični in usmerjeni v rezultate. Če bodo drugi postavljali prioritete in hiteli, bomo mi temu sledili. Upam, da bomo lahko s parlamentom sodelovali na tem področju. Mislim, da moramo zagotoviti boljše rezultate za naše državljane. No, eh, v zaključku eh, naj povem še naslednje. Usklajevanje naših programov in ciljev eh, lahko prispeva k temu, da bodo ljudje na Evropo gledali drugače na rešitev za njihove probleme in ne za izvor problemov. Eh, veselim se resolucije, ki jo bo parlament sprejel eh, letos oziroma še ta teden eh, v zvezi z delovnim programom komisije. Veliko izzivov je pred nami, veliko državljani pričakujejo od nas in mi se moramo teh izzivov lotiti skupaj. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prihajamo govornikom v imenu političnih skupin eh, za Evropsko stranko. Gospod Jože Sajer, pet minut. Hvala, gospod eh, podpredsednik eh, Evropske komisije. Pogosto tukaj v parlamentu pravimo, da je Evropska unija v težki situaciji. Ta teden, mislim, da lahko upravičeno to trdimo, ampak to še potrjuje dejstvo, da moramo ukrepati skupaj učinkoviti moramo biti eh, glede vodenja naše unije. No, razprava o delovnem programu komisije gre v to smer. Vesel sem, da je podpredsednik eh, eh podal nek obračun na začetku. Mi tudi tukaj lahko vidimo, kaj se je v preteklosti dogajalo. In kaj se dogaja zdaj? V imenu skupine ELS eh, lahko potrdim, da je komisija dobro začela eh, z delom. Investicijski svežen je bil predlagan, poleg tega veliko drugih pobud. In mi v imenu parlamenta bi radi prispevali k temu procesu, eh, da bi dosegali napredek na tem področju. Torej, ta energičen začetek se mora nadaljevati. Mm, rad bi pokomentiral tudi Eh, odločitev parlamenta januarja in sicer, ko gre za pomankanje eh, podpore za resolucijo o delovnem programu komisije. Ponavadi to sploh ni potrebno, načrtovanje namreč zahteva veliko eh, časa. Tukaj ne gre za to, da ne bi dosegli svojih ciljev in obveznosti, Letos imamo že celo leto na voljo v okviru našega mandata in eh, s tem povezanih tudi veliko priložnosti. Proces seveda ni popoln. Eh, trenutno vodimo pogajanja tukaj v parlamentu in razpravljati smo morali o vseh eh, stvarih, ki so bile dosežene v zadnjih, ki so bili doseženi v zadnjih letih. Kompromisi, ki so bili doseženi torej podobnih kompromisov ne bomo več mogli sprejemati. Parlament uh, ima uh, pristojnost do pobude in v okviru tega imamo instrument, ki ga moramo uporabljati. In sicer zato, da komisiji podamo določene ideje. Od komisije pa tudi pričakujemo, da bo tem idejam potem sledila. Uh, Veseli me, da je podpredsednik omenil, da si želimo učinkovite zakonodaje, želimo se boriti proti pretirani birokraciji, eh, želimo zmanjšati stroške birokratskih bremen, želimo si boljšega izvajanja in pa učinkovitejše zakonodaje. Pogosto ne potrebujemo nove zakonodaje, eh, izvajati moramo samo že obstoječo zakonodajo na pravi način. In, eh, tukaj ne bi smelo iti za vprašanje prestiža, kdo dobi neko poročilo. Mislim, da bi morali razmišljati bolj celovito v parlamentu. Razmišljati bi morali, ali lahko naredimo več za boljše izvajanje. In komisija mora delati isto. Zato podpiramo mm, ta program za boljšo zakonodajo. Usklajevanje eh, zakonodaje in pa Eh, delegirani in izvedbeni akti v skladu z Lizbonsko pogodbo so tudi zelo pomembni. Pogosto je na strani sveta prihajalo do odpora in komisija bi morala parlamentu omogočiti, da bi imel polnopravne pravice pri vsem tem. Sicer se vse čas spuščamo v nek interinstitucionalni spor. Ta problem bi morali rešiti. Žal mi je, da to še ni bilo doseženo. Komisija je na žalost eh, ta zakonodajni akt izločila. Želimo si boljše priprave zakonodaje in mislim, da v okviru tega svežna lahko več dosežemo. Delovna mesta so prednostna naloga za nas, eh, delovna mobilnost in fleksibilnost na delovnem eh, trgu morata biti izboljšani. Potem digitalna agenda, ta mora odigrati ključno vlogo v naši družbi, zato da bomo ustvarjali trdna delovna mesta. Eh, potem boljši dostop eh, do digitalnih storitev, izobraževanje za mlade, usposabljanje in tako naprej. Potem ekonomska in monetarna unija, ta bi morala temeljiti na zakonodaji dvojčka in šesterčka. Mi smo proti eh, revidiranju teh dveh instrumentov v tem trenutku, želimo, da se izvajata v polni meri. Eh, kar se tiče davčne politike in to je bistven del strukturnih reform držav članic, eh, bi si želeli boljšega razvoja. In sicer od obdavčanja dela eh, bi morali preiti še na druge oblike obdavčevanja. Potem boj proti eh, izogibanju plačevanja davkov, davčnim utajam in tako naprej. To je vse po našem mnenju zelo pomembno. No, želimo si, da bi parlament eh, zdaj jasno povedal, da si želi svoje besede pri. Eh, Eh, pripravi tega programa. Upam, da bo naša resolucija šla v tej smeri in da jo bodo podprli številni kolegi tukaj v parlamentu. To je skupna resolucija, ki si zasluži naše podpore. Hvala. Hvala za socialiste in demokrate. Bo spregovoril gospod Enrique Gelio Salon. Hvala, gospod predsedujoči, eh, gospod podpredsednik Evropske komisije. Eh, dvojna naloga je pred nami po eni strani treba preverjati, kaj se je zgodilo, kaj je naredila komisija od eh, začetka, od nastopa svoje funkcije, po drugi strani pa je treba tudi nuditi možnost Evropskemu parlamentu, da prispeva k politični usmeritvi, ki eh, jo bo imela komisija to je en element medinstitucionalnega sporazuma, ampak mislim, da uh, gre za več, kajti uh, politična razsežnost je tukaj zelo močna in parlament mora prispevati k politikam Evropske unije. No, ko skušamo pregledati, kaj se je zgodilo v prvem letu dela komisije, je moja ocena iskreno povedano pozitivna. Eh, program za vlaganje, EFSI, eh, mešanica tega in pa fleksibilnosti, potem imamo programe za rast. Vse to je omogočilo, da se je ekonomska politika Evropske unije obrnila. Bolj smo jo osredotočili na tiste elemente, eh, ki jih moramo rešiti v okviru krize in sicer rast in delovna mesta. Komisija pa je podala tudi predlog, Eh, ki je bistvenega pomena za fiskalno politiko. Poleg tega ta predlog spremljajo tudi ukrepi in sicer ukrepi v zvezi s priseljevanjem. To je tudi zelo pomembno. Komisija je podala tudi pozitivne in ambiciozne cilje v zvezi z energetsko politiko in pa z drugimi področji na gospodarskem področju. Uh, Eh, preglednost se je ustvarila. Eh, mislim, da je eh, delovanje komisije dovolj transparentno in to je pozitivno. No, kar se tiče leta 2016, ima moja skupina zelo jasne prioritete na socialnem področju, na področju priseljevanja, na področju fiskalne politike in na področju demokracije. No, socialno področje. Tukaj želimo, da bi vse politike Evropske unije bile Eh, transverzalne in da bi upoštevali socialni karakter. Potem eh, treba je predloge konkretizirati. Ne, ni dovolj, da rečemo samo, da se zauzemamo za socialno politiko. Mislim, da bi morali skupaj delati na konkretnih predlogih, naprimer boj proti revščini in izključenosti, potem eh, kolektivna pogajanja, spoštovanje kolektivnih pogajanj. Eh, poudarili ste tudi mobilnost delavcev in pa pravice eh, delavcev v kontekstu te mobilnosti. Rekli ste, da boste predstavili eh, svežen o EMU in v okviru tega tudi želimo, da bi socialna dimenzija bila osnovna točka okrepljene ekonomske in monetarne unije. Ne samo v dokumentu predsednikov, ampak tudi v celotnem svežnu ukrepov komisije. Fiskalna politika. Predlog lahko eh, zelo ponostavimo eh, in se osredotočimo na dva vidika. Mislim, da bi morali, morali več prispevati tiste države, ki ustvarjajo več dohodka. Eh, morali bi imeti tudi okrople, okrepljeno osnovo. Kar se pa migracij tiče, pa si želim, da bi komisija ohranila tisti močen zagon, ki ga je imela do zdaj. Eh, države članice mora pozvati, da si pravično porazdelijo eh, breme, do katerega je prišlo zaradi humanitarnih kriz. Na dolgi rok pa bi lahko to rešili s predlogi, eh, kako resno organizirati zakonito priseljevanje v Evropski uniji. Solidarnostjo bi morali reševati tudi vprašanje azila. No, počasi bom zaključil. Moja skupina želi, da bi dobili predlog z eh, objektivnimi kazalniki in pa z obveznim mehanizmom, da se odzovemo na kršenje človekovih pravic eh, in da se na ta način rešuje problem migracij. Mislim, da eh, se v veliki meri strinjamo in upam, da bomo s komisijo dobro sodelovali še naprej. Hvala. Naslednji govornik v imenu Evropske. Slovenske konverzatistične eh, stranke Viki Foro za dve minuti. Hvala. Eh, lani sem z tega mesta s svarila pred hudimi izzivi za naše gospodarstva, vire, varnost. In danes se v večini Evrope situacija ni izboljšala in v nekaterih državah, v številnih državah situacija je še slabša. Evropa se mora spremeniti in ta pot do politične unije ni rešitev in moja skupina tega ne more podpreti. Pred šestimi leti je moja država se spopadala z globoko gospodarsko krizo, zdaj pa imamo tukaj več delovnih mest kod nekoli prej in smo najhitreje gospod, eh, razloče gospodarstvo na zahodu zaradi gospodarskega načrta. V Evropski uniji mora biti uh, konkurenčnost na prvem mestu, kajti poganja delovna mesta in zaposlovanje. Evropska unija ne sme pripravljati novih zakonov, ne da bi mislila, kako vplivajo na podjetja in na naše delo. In Evropska, in Evropska komisija se je zazela za to, da bo pripravila manj um, zakonodaje in da bo preverila, kako vpliva na podjetja. To poročilo vse to potrdi. Uh, podpira. Prav tako sem rekla, da bi morala Evropska komisija uh, zasledovati test, ali bo njeno delo pomenilo lažje ali težje delo za podjetje in to poročilo tudi to podpira. Prav tako menimo, da bi bilo treba poskrbeti, da bo lažje trgovati in da bo naše gospodarstvo tudi ustrezno zadolovanje v digitalnem, uh, digitalni dobi. Tudi to podpira to poročilo. Prav tako pa mor moramo povečati zonanje trgo trgovino. Podpišemo sporazum s Kanado in izpogajamo tistega za ZDA. Seveda moramo graditi tudi na zasebnih skladih, kajti kriza v javnih dogodkih dolgovih je še bolj akutna danes, kot je bila v preteklosti. Rešiti moramo problem Grčije in eh, ne smemo se eh, pretvarjati, da so vsi krediti za države enake. Strukturne reforme tukaj so ključnega pomena. V našem parlamentu so sedaj eh, večine zelo težko oblikujejo. Potrebujemo manj zakonodaje, vendar pa mora biti ta zelo dobro ciljena, da bo dobila podporo. Moja politična skupina vas bo podprla, če boste dali konkurenčnost na prvo mesto in seveda bomo sodelovali z vsemi, ki delijo to vizijo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. V imenu skupine Alde za tri minute Sofine Tveld. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovani gospod komisar, verjetno lahko z nasmeškom na obrazu gotovite, da se resolucija parlamenta začne s tem, da, da hočemo se. Uh, Eh, osredotočiti na pogla poglavitne teme, potem pa po strani za to, da pojasnimo, katere so to te teme. Uh, Zelo pozdravljam cilj Evropske komisije, ki ga podpira tudi večina v parlamentu, da bi bilo manj a, birokracije. Mislim, da je to vedno dobra zamisel, kjerkoli pa že, vendar pa to ne more biti cilj sam po sebi. In zmanjševanje birokracije, če tudi je to pomembno, ni odgovor na vse izzive, ki se. A, ki se nas tičajo. To ni odgovor na migracijske pritiske, na razpad šengenskega območja oziroma na odgovor, ni odgovor na Putina. Seveda potrebujemo manj demokracije, vendar potrebujemo še kaj drugega. In vedeti moramo, da to, kar počnemo danes tukaj, je, da ustvarjamo Evropsko unijo v kateri bodo živele prihodne generacije. Ne gre zgolj za nas in za naša. Um, nesoglasje ali za tisto kar nas druži gre za prihodnje generacije. Potem komentar glede boljše priprave zakonodaje. Kar se mene tiče, gre tukaj bolj za proces kot pa za rezultat, kajti rezultat je stvar politične izbire in pri procesu samem pa je treba še veliko izboljšati in mislim, da tudi tam lahko Evropska komisija še marsikaj postori. Naprimer pri uvedbi resnične kulture, preglednosti in dostopa do dokumentov, kajti kljub vsem lepim besedam ugotavljam, da tri ustanove in to vključuje tudi Evropski parlament še vedno eh, zelo konzervativno eh, se odzovejo, ko se morajo odpeti in delovati pregledno. Potem pa še drug komentar, ki sicer ni omenjen v resoluciji, ampak mislim, da govorim imenu vseh, je, da eh, si želimo resnih odgovorov na naše pisna parlamentarna vprašanja. Raje kot pa to, da dobimo odgovore, ki pravzaprav sploh niso odgovori prav tako um, si želimo odziva na uh, zakonodajne predloge ki jih pripravi evropski komisar vi uh, evropski parlament vi ste rekli da se boste na to odzvali kajti če imamo evropsko uh, pobudo pobudo državljanov za katero je potrebnih milijon podpisov se mora evropska komisija eh, odzvati nas pa je izvolilo sto sedeminšestdeset milijonov evropskih volivcev ki so se lani udeležili volitev pa lahko kljub temu naše zakonodajne predloge ignorirate. mislim da mora evropska komisija več storiti tudi pri pregledu in ocenjevanju pri velikih temah govorimo o izboljševanju evropskega območja ne zgolj grčije ampak celotnega upravljanja evrskega območja tukaj bi morala komisija stopiti ob bok evropskemu parlamentu in se skupaj eh, boriti proti razkrajanju schengenskega območja in če dovolite da zaključim gospod predsedujoči je naš parlament pozival k temu da bi imeli eh, mehanizem za uveljavljanje drugega člena o človekovih pravicah in eh, vladavini prava upam eh, da bo komisija se nam pridružila v tem prizadevanju hvala lepa kot naslednja govornica bo za skupino gue ngl govorila kristine zuber dve minuti Obrigada, Sr. Presidente. No gospod komisar eh, različne evropske države preživljajo težke čase kako pa tudi državljani v teh državah. dramatični dogodki so se zgodili ki so ogrozili njihovo življenje dramatični dogodki so se zgodili ki so ogrozili prosti pretok eh, ljudi pa morda so ti dogodki ogrozili tudi prihodnost teh ljudi to, kar teči za vsem tem, je velik, veliki kapital, so velike finance, velike finančne ustanove in mi bomo se borili za spremembe, da ne bo to vedno le izgovor za več varčevanja. Seveda moramo prestrukturirati dolg, tako da bi lahko države prišle na vzdržne ravni poskrbeti moramo, da se eh, razvoja držav ne ehm, ovira s torpedi. To je treba pazljivo preučiti tako z proračunskih in gospodarskih vidikov, tako da bodo države lahko dobile tisto, kar potrebujejo. Potrebujemo nov solidarnostni sveženj solidarnostni pakt pakt za delovna mesta ki bo koristil vsem državam članicam potrebujemo medvladno konferenco ki se bo posvetila proračunskim zahtevam v tej smeri prav tako potrebujemo spremembo statuta in področja delovanja centralne banke tako da bomo lahko zagotovili demokratični nadzor nad vsemi temi dejavniki s strani držav članic države članice bi torej morale imeti možnost da se razvijajo in to vključuje tudi eh, monetarno politiko to, potrebuj, to pomeni da potrebujemo zakonodajo za bančno unijo in potrebujemo tudi demokratični nadzor nad bančno unijo politike niso tu Uh, vedno zato, da bi koristile interesom delavcev in ljudi. Zato jih je treba spremeniti. Politike ta hip veliko krat delujejo v prid velikih podjetij, ne pa državljanov in vlade bi morale tukaj storiti kaj več. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti in pol v imenu politične skupine Zeleni Bas Eichhout. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala lepa, gospod komisar, za vaš uvod pri eni točki se verjetno vsi v tej dvorani lahko strinjamo namreč da bi morala evropa delovati veliko pri pomembnih stvareh in imeti um, delati manj pri manjših stvareh vendar pa je problem v tem da se moramo dogovoriti kaj je tisto kar je pomembno in kaj je tisto kar je manj pomembno in to je politična odločitev in zato ni treba da se skrivamo za uh, uh, ocenami vplivov in za drugimi preverbami ne gre za politično razpravo o tem kaj je za nas najpomembnejše in kaj je manj pomembno manj pomembno. Z našega vidika je tako slišati veliko kritike glede tega, kako Evropska unija deluje, ampak ali je razlog za to, da Brusel ustvarja veliko pravil ali pa je razlog za to položaj v Grči, je razlog za to raztoča brezposobnost v Evropi ali pa zaradi uh, vse več neenakosti v Evropski uniji. In mislim, da zaradi slednjega. In to je zame tisto, kar je najpomembnejše. Evropska unija bi morala poskrbeti za odpravo neenakosti, tako da bi postali socialna Evropa, vzdržna Evropa. In to je glavni izziv Evrope in mislim, da bi tukaj vedno tudi morali stati uh, v družnih, združni, združenih vrstah. In vi ste rekli, gospod komisar, da je treba uh, ovreči mit, da ta komisija ni dovolj ambiciozna pri pripravi zakonodaje. Kljub temu bi rekel, da potrebujemo še kakšen dokaz v tej smeri. In, to bomo razbrali ko boste dejansko predstavili bolj ambiciozni predlog glede svežnja o krožnem gospodarstvu. Potem bomo lahko presodili, ali je to res bolj ambiciozno. In veste, da smo mi skeptiki in jaz z velikim veseljem priznam, da sem se motil, vendar moram prvo videti, da sem se motil. Isto velja za migracijo. Tudi tukaj so prvi uh, načrti za premestitev komisije dobre in jih podpiramo, vendar pa vemo, da je to šele začetek pomembne razprave in tudi tukaj bi morala komisija povečati tudi pri uh, odpiranju zakonitih poti do zakonite migracije. isto velja za obdavčitev pa sveženj na tem področju ni zelo ambiciozen potrebujemo več preglednosti glede poročanja posameznih držav. isto ko govorimo o emu ta mora biti bolj demokratična in bolj socialna. pri vseh teh temah vas bomo spremljali in eh, res se veselim sodelovanja pri medinstitucionalnem sporazumu ampak delajmo tukaj na enakopravni osnovi in ne skrivajmo se za ocenami vpliva ampak tukaj eh, imejmo politično razpravo kjer bodo vse institucije enakopravno udeležene. <clears throat> najlepša hvala gospod predsedujoči. po vsem kar se je zgodilo ta teden še zlasti v nedeljo v grčiji ni več eh, mogoče gledati tega programa eh, z enakimi oči. zgodilo se je nekaj pomembnega in tukaj mora vsaka ustanova prevzeti svojo odgovornost. iz aten smo slišali politični signali, ne tehnično sporočilo in razen eh, Evropskega parlamenta, ki zastopa ljudi, ni druga ustanova, ki bi tukaj zastopala državljane. Zato moramo tukaj spodbuditi Junkerjevo komisijo, da bi pripravila delovni program, ki bo upošteval to, kar se je zgodilo prejšnji teden. Ta delovni program oziroma ta komisija mora dokazati, da je vredna eh, svojega imena pri oblikovanju pobud, političnih pobud. S tem tudi seveda, da podpre tiste, ki so v Evropi najbolj ranljivi. Junkerjev načrt bi moral upoštevati tudi tiste dele Evrope, ki trpijo najbolj, kajti poleg dela posameznih vlad moramo tudi v Evropskem parlamentu imeti prvo pred očmi ljudi. Komisija mora ohraniti pravico do pobude in izvajati jo mora zelo skrbno z pogledom v prihodnost. Posamezni ukrepi bi se morali še zlasti um, posvečati visoki brezposelnosti in uh, oklevajoči rasti, visokim ravnem javnega dolga, preveliki birokraciji, uh, Eh, kreditnemu sistemu, ki ne koristi podjetjem, podjetjem in gospodinstvem in tudi pristopu, ki bi pomagal pri boju proti podnebnim spremembam. In obstajajo uh, splošne težave, kot so korupcija, ogibanje, uh, dav, plačevanje davkom in tudi mednarodni kriminal. To pomeni, da potrebujemo na te odgovore bolj odločno ukrepanje na evropski ravni. Ne smemo si dovoliti v evropskih ustanovah, da bi uh, Eh, izgubili še več zaupanja ljudi. Evropska komisija lahko s svojim delovnim programom stori veliko, da pridobi verodostojnost eh, med voljivci. Tako da mislim, da moramo tukaj resnično pokazati ustrezno raven odgovornosti. Hvala lepa, gospod Boreli, tudi za to, da ste se držali eh, odmerenega časa. Bilo je vzvorno, sedaj pa za dve minuti v imenu politične skupine ENF. Gospod Lorenzo Fontana. Grazie, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, v tej razpravi smo imeli marsikaj v mislih in zanimivo bo videti, kakšna bo situacija čez leto dni, verjetno bo enaka, če ne še slabša. Uh, kaj bo storila komisija za to, da si bo zagotovila lasno prihodnost in tudi, za, da si bo zagotovila prihodnost Evropske unije. To me zanima, kaj ti. Težko je ugotoviti, ali bo komisija nas je prevzela če dalje več nalog in ali bo dejansko uredila stvari, um, kot je treba. Morate namreč ponovno zgraditi marsikaj, morate se spustiti na osnove. Pred desetimi leti smo govorili, da uh, moramo poskrbeti za blaginjo, tukaj pa je prišlo do hude katastrofe. Resnično bi prosil, da spremenite svoje politike, ne da jih zgolj obrišete prahu. Kajti to, kar ste povedali pre, lani, za letos ni bilo dovolj. To je očitno. Radi bi slišali, kakšne so vaše resnične prednostne naloge, morda jih pred nami še vedno skrivate. Uh, mi se oziramo k MSP-jem, k našim tradicijam, mislimo, da je Evropska unija močna zato, ker smo si tako raznoliki, ampak eh, sočasno vidimo, da delate v smeri velikih bank in multinacionalk, da želimo vse, eh, vse izdelke, kakršen je sir, pretvoriti zgolj v številke. Določene razprave so bile blokirane, sedaj se spuščamo v razprave kot so TTIP, ki so morda, ta sporazum je morda koristen za multinacionalke, ne pa za MSP, vse ne, kakršen je videti zdaj. In če se ozremo drugot po svetu, um, se sprašujem, zakaj ne storimo česa za naše kristijane, ki jih preganjajo. Govorimo o islamofobiji, ne govorimo pa o kristijanofobiji. O ISIS predstavlja resnično eh, grožnjo in moramo storiti nekaj odločnega, da se bomo jim zoprstavili. Hvala lepa. Gospa Morvaj pa ima sedaj besedo za eno minuto kot eh, samostojna poslanka. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nov delovni program Evropske komisije zelo jasno pravi, da podpira vse pravne oblike migracije in da bomo uporabili močne in stroge ukrepe proti nezakoniti migracije. Uh, Torej, prosila bi vas, da nam pojasnite razliko med obema. Ali lahko pojasnite eh, evropskim državljanom, kaj pomeni zakonito priseljevanje in kaj nezakonito priseljevanje. Vemo, da je zakonito priseljevanje morda v primeru, ko nekdo prosi za status begunca, ker beži pred vojno v domovini. Vendar pa bi vprašala, zakaj bi takšna oseba zavrgla svoj potni list ali osebno izkaznico ali ostale dokumente na meji med Srbijo in Mačarsko. Zakaj ne pove, da prihaja iz Sirije naprimer, in beži pred vojno, mi lahko prosim podelite status begunca, tukaj so moji dokumenti. In potem, če imamo ljudi, ki bežijo pred vojno, kako lahko ti očetje za sabo puščajo svoje žene, hčere in tako naprej. Bi mi lahko pojasnili, zakaj je to mogoče? Äh, S tem je krok govornikov v eh, imenu pričnih skupin zaključen. Besedo dajem podpredsedniku komisije. Izvolite, gospod Timmermans. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite, da se odzovem na nekaj komentarjev, ki so bili podani. Kot prvo moram reči, da obstaja široka podpora za to, da tesno sodelujemo pri pripravi a, prog a, delovnega programa komisije, tako da bo dobro ciljan in da bo izbral politične prioritete po razpravi. Kaj te politične prioritete so tisto, kar je plot razprav. Sočasno vidim, da je ta institucija kot tudi svet pa komisija pripravljena eh, doseči medinstitucionalni sporazum upamo da pred koncem letošnjega leta glede boljše priprave zakonodaje. in seveda boljša priprava zakonodaje ne pomeni odgovora za vse težave boljša zakonodaja ne bo rešila eh, krize v grčiji z njo tudi ne bomo eh, rešili težav s putinom to mi je jasno vendar pa je boljša zakonodaja vsekakor pot po kateri lahko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 številnih MSP-jev po vsej Evropi, ki mi pravijo, kadarkoli obiščem državo članico, prosim, pomagajte nam, zmanjkate to birokracijo, pomagajte nam, da, da bodo stvari bolj jasne, pomagajte nam razumeti, da je mogoče oblikovati jasno zakonodajo, ne pa takšno zakonodajo, kjer imajo potem države članice toliko možnosti, da stvari uh, posplošujejo oziroma olepšujejo, tako da smo posebej izgubljeni. To so števil, številne stvari, ki so pomembne za MSP-je. Torej pomembne tudi za zaposlovanje in za, za rast. In seveda, s tem se ne bo stresla zemlja, s tem se ne bo uh, spremenila narave, narava Evrope, vendar pa bo pomenilo to določeno spremembo za na stotine tisoči ljudi, ki skušajo iz dneva v dan uh, trdo delati, da bi preživeli tako oni kot njihove družine in njihovi delovci. Tako da zame je to nekaj zelo pomembnega, da to zakonodajo pripravimo na takšen razumljiv način. To je pomembno za stotine a, milijonov državljanov, če tudi ne vedo, da je to pomembno za nje, kajti rezultat je tisti, ki na nje vpliva. In dovolite, da sem povsem jasen, kar zadeva ocene učinkov. Dovolite, da sem povsem jasen glede več pregleda. To, ne bo zmanjšalo moči politikov, tega ne spreminjamo. To vodi do bolje informiranih politikov in ne vem, zakaj bi se takih bali. Boljši pregled, močnejši pregled, eh, boljše ocene učinkov pomenijo, da politiki, ko odločajo, da so bolje informirani o tem, kaj lahko odločijo. In gospodu Ajkatu bi rekel, nikar ne sprevračate besed, nikar ne uporabljate argumenta, da bi morali politiki tukaj imeti glavno vlogo in uh, s tem zmanjšujte, z nikar ne zmanjšujte s tem pomena eh, ocene učinkov. Evropska komisija ne želi izkoriščati ocene učinka uh, Eh, zato da bi zmanjšali moč politikov. Ne, pomagati želimo politikom, da bi bili bolje informirani in v državah članicah pogosto vidimo, da pregled in analiza veliko krat pripelje do novih sklepov in do tega, da se uh, pokaže, da je določen ukrep dražji kot drug zaradi tega ali onega. Vendar pa kljub temu eh, potem politiki sklenejo, da je ta strošek upravičen zaradi tega ali onega in uh, potem ljudje to pač jasno vedo in proti temu nimam kaj. Tudi zauzemam se za več preglednosti, ampak zakaj mi, eh, torej ustanovi, parlament in komisija potrebujete več preglednosti? Zato, da prejemnikom naše zakonodaje pokažemo, kje smo smo mi odgovorni, kje nosimo odgovornost mi, komisija in parlament in kje je odgovorna država članica, od, tista, ki je odgovorna, kajti še vedno se um, veliko uh, stvari spreminja med prenosom. In če država članica želi sprejeti strože zakonodajo, ima do tega vso pravico, vendar potem ne krivite Evrope, uh, Evrope zaradi tega, bodite glede tega pregledni. In v naših predlogih, o katerih bomo govorili v medinstitucionalnem sporazumu, eh, si želimo doseči prav to. In s tem sem odzivam tudi na komentar gospoda Zarja o delegiranih aktih. Upamo, da bomo tukaj dosegli več preglednosti, kar zadeva komisijo. Bomo vsekakor vse osnutke delegiranih aktov objavili na spletu za štiri tedne, tako da bodo vsi v zunanjem svetu lahko videli, kaj predlagamo. Pri izvedbenih aktih je to nekoliko teže, kajti če spreminjaš eh, ceno nekega izdelka, ne moreš potem uh, dolgo časa o tem odpreti javne razprave, to bo vsak razumel, vendar pa bomo eh, skušali čim več primarne in sekundarne zakonodaje uh, objaviti tako, da ga bo. Da da jih bo javnost poznala in upamo, da bomo se s tem izognili kakšni novi katastrofi v smislu olivnega oljčnega olja. Seveda pa bomo morali ukrepati pri določenih vidikah, ki so zelo, zelo pomembni in migracija je vsekakor eden teh vidikov. Jutri bo potekala razprava o Eh, sklepih evropskega sveta in gotovo bo se gospod juncker navezal na to ampak eh, menimo da smo pri teh predlogih na pravi poti in če me sprašujete kakšna je razlika med zakonito in nezakonito eh, migracijo nekdo ki zlorablja sistem azila zaradi tega ker si želi boljšega življenja v evropi je to nezakonodija je to nezakonita migracija če pa nekdo beži pred Um, vojno, ker se boji za svoje življenje, pa je to seveda zakonito. Vemo, seveda marsikdo ve, da se sistem uh, zlorablja. Če pa ne bomo ugotovili, kdo zlorablja sistem, ne bomo mogli poskrbeti, da se bodo te osebe vrnile v države izvora tukaj moramo poskrbeti, da se pravila v resnici izvajajo tako, da tisti, ki si zaslužijo azil, tudi azil dobijo. Žal jih sistem preveliko krat pusti na cedilo in tisti, ki si azila ne zaslužijo, bi morali biti poslani nazaj domov in imamo dogovor s tretjimi državami, ki to omogočajo. In potrebujemo pa še nekaj drugega, namreč možnost, da bi Evropska unija imela tradicionalne oblike, oblike migracije. Obstajati morajo možnosti, da se oseba poteguje za vizo v svoji državi na veleposlaništvo, zato da pride v Evropsko unijo delati. Ne, da s tem se um, izpostavlja sredozemskemu morju ali tr trgovcem z ljudmi. Torej, imeti morajo ti ljudje tudi možnost, da zaprosijo, da bi eh, lahko uh, prišli v Evropo. Dovolite, da sklenem, gospod predsednik, z naslednjimi besedami. Zame je pomembno to, da naši ustanovi tesno sodelujeta, kajti mislim, da nihče ne oporeka našemu celju, da bi morali delovati bolje pri zagotavljanju rezultatov za naše državljane. In včasih so, imamo zelo velike rezultate, še, več, še večkrat pa imamo manjše rezultate, ki pa skupaj ustvarjajo več rasti, več delovnih mest, ve, boljšo socialno zaščito in zagotavljajo boljšo prihodnost za, za stotine milijonov mladih brezposelnih evropejcev, ki so še danes brez službe. In mislim, da je to cilj, za katerega se je vredno boriti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dank, um, Hvala lepa, gospod podpredsednik Timmermans. Do um, zaključka razprave je bilo loženih sedem osnutkov resolucij, sedaj je razprava zaključena.